dobro jutro spoštovane dame in gospodje prosim bi vas če se posedete Die Sitzung ist eröffnet. Ponovno otvarjam zasedanje. Ja. Vidim, da gospe Creighton še ni v dvorani, tako da predlagam, da začnemo z gospodom Barozom. Ja, gospod Odi, izvolite. Gospod predsednik, redno vas eh, opozarjam na pomankanje političnih odnosov našega parlamenta s predsednikom Evropskega sveta pisal sem, da naj ga povabimo na ta pripravljeni sestanek, zato da se lahko pogovorimo z zakonodajnimi vprašanji s svetom in eh, v zvezi z političnimi vprašanji s predsednikom. In eh, če predsednik ne stopa več pred Evropski parlament eh, v skladu z členom 15 pogodbe, torej so obžalujem, kajti včeraj smo imeli sicer pogovor s predsednikom Republike Francije, ampak dejansko bi moral ta pogovor biti s predsednikom sveta. Zdaj ne vem, ali ni bil povabljen, ali kaj je razlog temu, da ni z nami praktično na predvečer Evropskega sveta, ki je zelo pomemben in eh, o katerem bo potekala razprava z našim parlamentom o finančni perspektivi. E, prosim torej, da mu posredujete to e, zahtevo, da nastopi pred nami in da se vzpostavi to politično razmerje med nami in Evropskim svetom. In upam, da boste tudi vi nekega dne lahko zasedali eh, skupaj z vsemi predstavniki na svetu in da bo tudi predsednik sveta redno zasedal skupaj z nami. Gospod Odi, predsednik Evropskega sveta, verjetno menite gospoda Rompoja, Van Rompoja, je vedno povabljen v Evropski parlament, ampak eh, predsednik Evropskega sveta je mnenja, da so njegovi sogovorniki šefi vlad in držav, držav članic, ne pa Evropski parlament. Jaz sem mu večkrat že povedal, da smo mi drugačnega mnenja. Uh, vem, da je tudi v vaši politični skupini cela vrsta ljudi, ki so dokaj blizu gospodu Van Rompuyu, morda lahko preko njih povečate pritisk nam, da mu bodo naslednjič rekli, poslušaj Herman, pridi v parlament, morda bo to bolje. Sam osebno ga sicer vedno pozivam k temu, uh, Eh, moram pa sporočiti, da čisto pravno gledano, gospod Van Rompuy ni uradni sogovornik parlamenta, temveč predsedujoči svetu. Gospod Van Rompuy pa je mnenja, da so člani sveta njegovi sogovorniki. Kot vidite, torej je kar nekaj zadev znotraj pogodbe, ki jih je potrebno še razrešiti v tem kontekstu. Gospod Svoboda, ja, poleg tega, da ponovno, popolnoma podpiram to pobudo gospoda Odija, sprašujem, ali pogajanja, ki jih vodimo o proračunu z irskim predsedstvom, ostajajo na tem mestu ali naj se z irskim predsedstvom o tem pogajamo, če gospod Van Rompuy ni naš sogovornik. Naj to sklipam iz povedanega. Gospod Svoboda, pogodba je jasna. Evropski svet jutri in v petek bo sklenil svoje delo s političnim soglasjem. Gre za razpravo, ki poteka na podlagi člena 312 v svetu za splošne zadeve. In eh, predsedujoči tega sveta je ravno kar vstopil v dvorano. In naš pogajalski partner je predsednik vlade Kenny. Mislim, da to veste, gospod Svoboda, to sem tudi večkrat povedal na konferenciji predsednikov. Mimo grede sem eh, to omenjal tudi na tako imenovanih srečnih četvorke vedno sem izpostavil, da je sogovornik Evropskega sveta dejansko irsko predsedstvo in uh, pogajanja s šefi vlad in držav pa vodi gospod Pan Rompo in to vsekakor ni stvar, ki bi bila jasna in jasno zapisana v pogodbah in o tem se bo treba še pogovoriti. Tako, gospa Creighton, veseli me, da ste tu pred nami in vam tudi kar takoj dajem besedo da podate izjavo sveta, ki pripravi na zasedanje Evropskega sveta. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci.